izjavo komisije, preglednost pri kliničnih preizkušanjih ter nadzor. Besedo ponovno dajem komisarju, gospodu Andrej Kajtisu. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke. Za začetek bi vam rad povedal, eh, da izražam sožalje vsem žrtvam tragedije, ki se je dogodila pri kliničnem preizkusu v Franciji, pa tudi vsem družinam žrtev. Zaupam to, da so francoske oblasti storile vse, da bi odgovorile na to tragično situacijo in da še vedno počnejo vse, zato da bi pojasnili, zakaj se je to zgodilo sam sem v tesnem stiku z francoskim ministrom za zdravje. Tako da me obvešča o novih eh, dognanjih v preiskavi. Pomembno je, da počakamo na rezultate preiskave, preden sklepamo, kaj se je zgodilo. Klinični preizkusi so ključni za razvoj nove, novih zdravil. Če želimo izboljšati eh, zdravljenje z že obstoječimi zdravili ter primerjati različna zdravila, so klinični preizkusi pomembni, predvsem za pacijente, ki imajo resne in redke bolezni. Naprimer pri pediatrični onkologiji obstajajo jasne povezave med sodelovanjem v kliničnih preizkusih ter eh, življensko, pričakovano življensko dobo pacijentov. Seveda pa ne smemo pozabiti, da vsak klinični preizkus prinaša tudi določena tveganja. Na tem področju je Evropa vodilna na svetu. Naši pacijenti imajo najboljša, najboljše načine zdravljenja, seveda pa je naš cilj to, da še vedno zaščitimo pravice pacijentov ter njihova življenja. Vsi se strinjamo, da je transparentnost ključen sestavni del v teh preizkusih. Potrebno je jasno vedeti, kdo izvaja klinične preizkuse, kdaj, kako in kako kakšen je njihov namen in kako eh, rekrutirajo bolnike. Te informacije so na voljo znotraj registra kliničnih preizkusov, ki, jih, ki ga ureja Evropska agencija za zdravila. Sam sem vedno v kontaktu z to agencijo. Ko je klinični preizkus zaključen, je potrebno objaviti rezultate tega preizkusa, ne glede na to, ali so ti rezultati pozitivni ali negativni. Evropska Agencija za zdravila EMA je poleg tega proaktivna pri politiki, da se rezultate kliničnih preizkusov objavi, ter da se tako podpira uh, tudi objavljanje dovoljenja za trženje vseh tih zdravil. Ta pobuda za transparentnost je nekaj novega in uh, to bo še posebej pomembno, ko, zač ko bo začela veljati nova zakonodaja glede kliničnih preizkusov, ki bo te naredila še bolj transparentne. Vsi podatki o kliničnih preizkusih bodo, bodo zabeleženi v novi bazi podatkov, ki jo bo prav tako uporabljala agencija EMA. Seveda je tukaj nekaj izjem, ki smo jih opredelili v zakonodajnem postopku. Vsebina te baze podatkov pa bo na voljo javnosti. V primerih, ko nekaj nasprotuje javnemu interesu, potem bomo informacije o takšnih preizkusih dali tudi na voljo javnosti. Baza podatkov je nekaj, kar pripravlja eh, agencija EMA in ta, to orodje je pomembno za delovanje nove uredbe. Pomagalo nam bo pri upravljanju eh, toka podatkov o tisočih kliničnih preizkusih, ki potekajo vsak dan v Evropi. To predstavlja zelo veliko nalogo in zelo kompleksen tehnološki projekt. Seveda razumemo te tehnične izzive, ampak eh, žal moram povedati, da tudi ta projekt zaostaja za svojimi roki tako EMA kot države članice in komisija, se bodo morale bolj potruditi za to, da bo ta baza podatkov čim prej operativna. Le na tak način bomo omogočili celotno izvajanje nove uredbe. Danes ni dovolj elementov, ki bi pokazali na to, da bi izvajanje nove uredbe preprečilo dogodek, ki se je zgodil v Franciji. Agencija za zdravila bo gotovo uporabila vse, vsa sredstva, ki so ji na voljo, komisija pa bo to spremljala. Pozivamo vse države članice, da dobro sodelujejo z agencijo. To sodelovanje včasih namreč ni preprosto. Države članice tudi prosim, da povečajo svojo konstruktivno sodelovanje pri tem projektu. Predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke, za konec bi rad še enkrat povdaril, kako pomembno je, da je transparentnost kliničnih preizkusov prisotna. Sedaj imamo novo uredbo o kliničnih preizkusih in to je, eh, to tudi to bo prispevalo k transparentnosti. Vsi moramo začeti to uredbo čim prej izvajati, tako da izboljšamo situacijo. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj pa dam besedo poslancem, ki govorijo v imenu, politi imenu političnih skupin. Najprej gospod Peter Lise, a žal ga ni tukaj, tako da dobi besedo gospod Grote, izvolite. Prav potem pa bom spregovoril tudi za ELS. No, morda raje ne. Klinični preizkusi in eh, nesreča, ki se je dogodila v Franciji, to je dejansko velika katastrofa in še enkrat bi rad izrazil sožalje žrtvam. Prišlo je do smrtne žrtve in veliko ljudi, ki so oškodovani zaradi tega preizkusa. Potem pa imamo tukaj še katastrofo iz Združnega kraljestva iz leta 2006. Takrat je EMA pripravila smernica, kako pripraviti klinične preizkuse. To je bilo pravilno. Takrat smo dobili veliko varnost v preizkusih in od takrat je že na deset tisoče ljudi sodelovalo v takšnih preizkusih. Ampak vprašanje je, kako poteka preiskava? Ali to poteka dobro? Morda ste lahko bolj jasni pri tem, gospod komisar. In kako bo ta primer vplival na izvajanje trenutne zakonodaje, ki smo jo sprejeli tako v parlamentu, kot tudi v svetu, torej uredbe glede kliničnih preizkusov? Poleg tega me zanima, kako je s to bazo podatkov, o kateri ste spregovorili. Vse to obravnavamo zelo odprto in transparentno, ampak zanima me, kdaj bo ta baza podatkov operativna. Kdaj bo na voljo na spletu. Pa še nekaj, kar je potrebno upoštevati. Prav v tej prvi fazi je vprašanje, kako lahko izboljšamo preiskavo, ter kako bi lahko rezultati te preiskave o nesreči v Franciji izboljšali našo zakonodajo. Torej, še enkrat, kako poteka preiskava in kaj se lahko iz nje naučimo. Najlepša hvala, gospod komisar, da ste tako hitro prišli na posvet o tej pomembni temi, ki zelo zanima našo javnost. Hvala.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 doslej potekali dobro in študenti so bili zadovoljni, ker so prispevali k razvoju znanosti. No, potem je prišlo do te nesreče v Renu 11. januarja, ko je nekdo celo umrl. Šlo je za nesrečo v fazi 1. To je zelo redka nesreča, vendar zelo grozna in uh, ob tej priložnosti bi izrekla sožalje žrt svojcem žrtev, pa tudi tistim, ki se še naprej borijo za svoje zdravje, zaradi tega, ker so sodelovali v tem poskusu. Mislim, da moramo biti v Evropi še naprej pomembni, ko gre za raziskave. Belgija recimo eh, razvija 15 odstotkov vseh zdravil v EU in upam, da bo raven znanosti še vedno tako velika, kot je bila doslej. Gospod komisar, ali je res, da je uh, objava vseh izidov kliničnih študij se bo predstavila od maja 2016 na maj 2017? In ali je res, da bodo nekateri uh, Eh, preizkušanci dobili više doze kot ostali testiranci. To se je na vse zadnje tudi zgodilo v Renu, kjer je prišlo do te nesreče. Res je, da smo izpostavljeni eh, konkurenci, vendar vseeno kliničnih poskusov ne smemo izvajati na ta način, da bi ogrozili javno zdravje evropskih državljanov. Najlepša hvala, gospod eh, Hazel Kamp, izvolite. Mikro. Ja, voorzitter dank u wel. gospa hazekamp izvolite najlepša hvala. preden pride zdravilo na trg oziroma še pred kliničnimi preizkusi se to zdravilo testira na živalih. za vsako zdravilo eh, se uporabi na tisoče eh, podgan in zajcev. Testiranje na živalih je nekaj, kar jim povzroča veliko, veliko bolečin, poleg tega pa so takšna testiranja tudi povsem nezanesljiva. Namreč ni nobenega jamstva, da je neko zdravilo varno samo zato, ker je bilo testirano na živalih. Na tak način torej se ogrozijo tudi življenje ljudi, kot smo videli v Franciji. Francoski minister je povedal, da je bilo to zdravilo že testirano na živalih, celo na šimpanzih. Dva, dve vprašanje imam. Ali je res, da je bilo to zdravilo testirano na šimpanzih, glede na to, da je to v Evropski uniji prepovedano? Poleg tega pa me zanima, ali boste tudi uspodbujali uporabo zanesljivih modelov, tako da bi lahko ustavili nesmisel, ta nesmiselna testiranja na živalih. Hvala minuto in pol ima gospod Ivasi. Seveda ne dvojimo vaše poštenje, gospod komisar, vendar moramo ločevati študije od kriterijev. Torej, to se naša na prejšnjo razpravo, ki smo imeli. No, kar pa zadeva klinične preizkuse. 17. januarja je ena oseba umrla v kliničnem preizkusu, ki ga je organiziral laboratorij Biotrial v Renu. Več oseb pa je. Ehm, bilo resno prizadetih in ob te priložnosti izrekam sožalje svojcem. Torej, uh, laboratoriji uh, skrivajo svoje poskuse. Dobili smo protokol tega testa, vendar nismo pa dobili dve dosjejev nismo dobili dosija glede farmakoloških učinkov eh, tega zdravila. Prav tako pa nismo dobili eh, podatkov o, o rezultatih testiran na šimpanzih. In ta laboratorij se skriva za konceptom poslovne tajnosti. No, vi, komisar, vi bi morali izvajati uh, pritisk na Evropsko agencijo za zdravila in zahtevati, da dobijo ta podatka. In ne vem, zakaj se bo podatkovna baza začela izvajati šele leta 2017. Bilo bi dobro, da imamo podatkovno bazo, to, da dobimo eh, podatke glede kliničnih poskusov. Najlepša hvala, gospod Pedičini. Hvala lepa, dragi kolegi. V prvi fazi se ugotovi farmakološki profil novih molekul, tako da ni upletenih dosti ljudi. Je pa treba imeti v mislih to, da imamo vsako leto na tisoče prostovoljcev, pogosto mladih, mladih študentov, ki si ne morejo dovoliti, da bi plačali svoj študij, zato sodelujejo in tvegajo svoje življenje. Center ki je opravil študije in tu se strinjam s tem, kar je povedala kolegica Rivazi, se brani, čež da so povsem spoštovali mednarodna pravila in sledili vsem postopkom. Zanima nas, kaj je bilo narejenega, preden so prišli do poskusov na ljudeh. Kakšni poskusi na živalih so bili opravljeni, kateri drugi preizkusi, preden so se tvegala človeška življenja? Ali bi se dalo izogniti vsemu temu, kajti klinična smrt in pet ljudi v bolnišnici. To je huda stvar. Vidimo, da ko gre za dogodke v zdravstvu, kot običajno preveč ljudi muči. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Grostet. Hvala. Smrt zdravega posameznika v kliničnem preizkusu v fazi 1 je nekaj izkazujemo sočutje njegovim svojcem, pa tudi svojcem tisti, ki so še vedno v, v bolnišnici zaradi teh poskusov. Um, mislim, da moramo sodelovati z francoskim ministrstvom za zdravje, da bi gotovili okoliščine tega, tramič, tega dra, dra, dra, dra, tragičnega dogodka. Preiskave še potekajo in ne smemo imeti prehitrih Eh, zaključkov, do katerih prihajajo v medijih. Ne vemo, zakaj gre, uh, ne vemo, kakšna napaka ali je bila doza napačna, aktivna snov, laboratorij. Vse to moramo proučiti in tu se zastemo transparentnost. Klinični preskusi pa so nujni, če želimo dobiti inovativna zdravila, ki so dobra za pacijente. In takšne nesreče so k sreči res zelo redke k sreči, in na to se spomnim tudi komisar, imamo novo uredbo, ki mm, predvideva zelo visoke standarde glede transparentnosti, zlasti v fazi ena in to uredbo moramo čim prej začeti izvajati. To je prednostna naloga, to je zelo pomembno in zato pozivam komisijo in agencijo, da se zelo skrbno lotite tega dosjeja. Najlepša hvala, gospod Prnjo, dve minuti. Gospa predsedujoča, gospod komisar, tragedija v Renu nas spomne na več stvari. Uh, francoski organi so bili eh, šele štiri dni pred poskusom obveščeni o tem testu, ki je bil izveden v Renu za neko portugalsko podjetje. In če bomo sprejeli uredbo, oziroma ko smo sprejeli mm, uredbo na tem področju, je bilo rečeno, da morajo biti poročila o kliničnih poskusih takšne, da se jih ne sme obravnavati kot tajne vendar zdi se, da želijo eh, podjetja zmanjšati mm, vpliv te uredbe in agencija za zdravila je celo predvidela nekakšno možnost cenzure tudi preden bi šle v podatkovne baze. Mi potrebujemo popolno preglednost glede študije, če želimo zagotoviti evropskim državljanom varnost, zlasti sedaj po tej tragediji, ki se je zgodila v Renu. In uredba se bo začela izvajati leta 2016, zato moramo biti zelo pozorni, zlasti ko gre za zdravila, ki se preskušajo z drugačnimi eh, dozami. Pri tem bi lahko prišlo do zlorab, do novih škandalov, zato pozivam komisijo in Evropsko agencijo za zdravila naj bo čim bolj pozorna. Ko smo imeli eh, škandale z medijakorem, je šlo pa za to, da je nekdo uporabil drugačno to za zdravila, kot je bila predvidena. Tega ne smemo pozabiti. Gospa Rida, eno minuto izvolite. Gospa predsednica, Spoštovana predsedujoča, sama sem farmacevtka in sem večkrat delovala v kliničnih preizkusih, tako komercialnih kot akademskih. In prav zato vem, zakaj so ta, ti preizkusi tako pomembni. Ampak celoten postopek eh, vsebuje veliko težav. Nekatera zdravila, ki jih danes uporabljamo, nasprimer aspirin, v bistvu danes ne bi dobila odobritve. Glede na zakonodajo Evropske unije na tem področju, rezultati danes niso preveč dobri v Združenem kraljestvu. Direktiva iz leta 2001 otež, otežuje življenje tistim, ki sodelujejo pri kliničnih preizkusih. V mojem primeru smo morali upraviti veliko raziskav pred tem, zato da smo lahko pripravili klinični preizkus. Nova zakonodaja je pripravljena, ali, ampak vprašanje je, ali bo kaj spremenila. Kar se tiče transparentnosti, jo mi vsekakor podpiramo, ampak parlament eh, Velike združenega kraljestva bi moral biti pristojen za reguliranje tega postopka, ne pa Evropska unija. Najlepša hvala. Gospod Fernandez, minuto in pol. Signore... Najlepša hvala, predsedujoča, gospod komisar. Za začetek bi rad izrazil sožalje žrtvam in družinam žrtev, tistim, ki so še v bolnišnici, pa želim hitro okrepanje. Prostovoljci, ki sodelujejo v kliničnih preizkusih, sicer vedo, da so izpostavljeni tveganju, ampak to tveganje moramo zmanjšati ter ga nadzorovati. Poleg tega mora biti to primerljivo z tem, kako pomemben in relevanten je neklinični preizkus ko razpravljamo o dogodkih v Franciji, je potrebno razumeti, da je prišlo do resnih stranskih učinkov in zaradi tega potrebujemo popolnoma transparentno preiskavo. Če želimo ugotoviti, kaj je bil denski razlog za to katastrofo, potem moramo zagotoviti, dostop do eh, poročila avtopsije ter do zdrav, zdravniškega poročila. Le na podlagi teh poročil bomo lahko zagotovo vedeli, kaj je bil razlog za to nesrečo. Preiskavo je potrebno opraviti takoj, seveda pa tukaj ne smemo skrivati ničesar. Vse mora biti na voljo in transparentno. Najti moramo razlog, zakaj je prišlo do te nesreče in eh, komisijo, komisijo ter komisarja prosim, če so na voljo podatki o avtopsiji ter por, zdravniško poročilo, ali bomo imeli dostop do teh informacij. Hvala. Hvala, gospa Ruiz. Hvala. Klinični poskusi so nujni za zagotovitev varnosti zdravil in zato morajo v tem sodelovati tudi pacijenti, ki zaupajo ki menijo, da so varni. Zato je nujnega pomena, da imamo transparentnost. To, kar se je zgodilo v Franciji, ni nekaj običajnega. Vendar dejstvo je, da nimamo podatkov, ne vemo, kaj se je zgodilo, kako je prišlo do tega in to ne more biti poslovna skrivnost. Tu gre za konflikt interesov med interesi industrije in interesi javnega zdravja. Zato potrebujemo to novo uredbo. Prav tako pa moramo sprejeti nove ukrepe, zato da bomo izboljšali transparentnost v korist pacijentov, pa tudi zato, da bomo izboljšali pogoje za znanstvene raziskave, zato da se bomo lažje spopadali z boleznimi. E, Gospod Zorinjo, hvala lepa. Zelo pomembno je, da se povečuje privlačnost eh, teh postopkov in prav o tem se moramo pogovoriti. Znanstveni napredek na področju zdravja nam je omogočil, da smo privrčevali veliko denarja, da smo uspeli odpraviti mnoge bolezni in s tem ohraniti mnoga človeška življenja. To pa zahteva močne predpise. Odgovor ne more biti zdaj veliko breme predpisov z različnimi merili in roki, ki se razlikujejo države do države. Odgovor je več skupnega znanja in dogodki iz Francije bi nas morali spodbuditi, da nadaljujemo po poti, ki smo jo v zadnjem času ubrali. Z drugimi besedami zagotoviti moramo, da bomo imeli neko platformo, s katero lahko čim bolj zmanjšamo tveganja in povečamo koristi kliničnih poskusov. Komisar, čestitam vam za to, da ste se odločili za podatkovno bazo v podporo samo temu. Gospod Kaputo, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Med kliničnimi poskusi morata biti varnost in dobro počutje sodelujočih, v prvi vrsti dogodki iz Francije, kažejo, da ni vedno tako. Vidimo, da je zaradi tega, ker so v bolnišnici končali nekateri, ki so zboleli zaradi molekule, to je zelo hudo. Veliko več bi lahko naredili. Uredba 536 iz leta 2014 bo začela v celoti veljati šele leta 2018. Ne smemo si dovoliti, da bi v mestnem času nastale dodatne tragedije. Zbrati je treba čim več informacij, preden se neko zdravilo da Ljudem države članice morajo deliti vse informacije, ki so na voljo, tudi s pomočjo Evropske podatkovne baze o kliničnih študijah, tako da bodo rezultati prve faze poskusov javno na voljo. Pričakujem, da bo komisija kaj več povedala glede izvajanja te uredbe in o možnih ukrepih za to, da bi uredba čim prej stopila v veljavo. Hvala lepa. Zadnja govornica na seznamu je gospa Lauristin. Eno minuto. Hvala lepa, predsedujoča gospod komisar. Tudi sama bi se rada pridružila vsem tistim, ki so izrazili sožalje vsem žrtvam tega tragičnega primera. Vsi razumemo, da je ta tragičen primer očitno pokazal, da uredba, ki je bila sprejeta aprila 2014, mora začeti veljati čim prej in morda jo je treba tudi popraviti, kajti prvi poskusi, kolikor vem, niso vključeni. Zdaj se pogovarjamo o bazi podatkov in pričakujemo, da bo to pomagalo. Če si pogledamo arhive, vidimo, da je septembra 2014 komisija rekla, da bo do decembra istega leta že vse priprave v teku, da se bo začelo delo in da se bodo začele priprave. Zakaj je trajalo toliko časa? Prosim vas za več informacij o podatkovni zbirki, kaj bo vsebovala, kakšen bo dostop in tudi zakaj vse skupaj traja tako dolgo. Eh, Hvala lepa, dragi kolegi. To je bila zadnja pripomba, sledi postopek uh, Catch the Eye. Gospod Polčak je prvi. Izvolite. Hvala lepa. Noben klinični preizkus se ne bi smel končati s tako tragično bilanco. Po drugi strani pa in seveda ob tem bi rad tudi izrazil svoje sočutje, ampak mislim, da so kakršnikoli sklepi preuranjeni in razprava, ki jo imamo tu, je po mojem mnenju veliko preveč preuranjena. Zato sem se tudi oglasil k besedi prizadevanja komisarja želim podpreti, da bi zbrali čim več informacij in morda bi morali tudi politično ovrednotiti to, kar se je zgodilo. Ne sodim med tiste, ki tu izrekajo ostre besede, pač pa želim podpreti komisarja. Evo kaže, što je greja, provedre? Gospod Marijas. Hvala lepa. Transparentnost in nadzor je ključnega pomena, zlasti če si pogledamo, kako je potekala tragedija v Franciji. Ena oseba je umrla, pet je bilo v kritičnem stanju. Zato mora biti zdravje v prvi vrsti. V Evropski uniji se vlaga vsako leto več kot 20 milijonov evrov, ampak očitno ni dovolj nadzora in ni dovolj transparentnosti. Pogosto se objavijo samo želeni rezultati, ne pa tudi tisto, kar se ugotovi negativnega v predkliničnih študijah. Zato je zelo pomembno, da smo zelo pozorni tudi v prvi fazi kliničnih študij, tako kot zahteva Svetovna zdravstvena organizacija. Gospod Ferreira, hvala lepa. Evropski državljani morajo zaupati telesom, javnim organom in tudi zasebnim eh, podjetjem, ki se ukvarja z razvojem novih farmacevtskih sredstev, vendar pa obstaja tudi pravica do resnice in pravica do transparentnosti. Vsi podatki povezani z novimi zdravili v preizkusni fazi, vse študije, vse to mora biti javno dostopno in mora biti tudi podvrženo možnosti proučitve. Zato potrebujemo poročila agenciji, etičnih odborov, podjetij, In vključiti moramo vse tiste, ki izvajajo klinične preizkuse. Zato preglednost, izmenjava najboljših praks, smernice in tudi proučitev etičnosti samih študij. Zelo nas zanima, kakšen bo rezultat vaših preiskav na vseh možnih področjih. Nikoli ne smejo komercialni interesi prevladati nad zdravjem in resnicami. Hvala lepa. Pridružiti se želim vsem tistim, ki so izrazili svoje sočutje ob teh tragičnih dogodkih. Eh, transparentnost je seveda ključnega pomena. Gospod komisar, beseda je zdaj vaša. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci, seveda preglednost kliničnih preizkusov je bistvena. Vedeti je treba, kateri klinični preizkusi se izvajo, kdo jih izvaja, kakšen je namen in kakšni so rezultati. Absolutno. V tesnem sodelovanju z EMO. Rad bi odgovoril na nekatere podrobnosti. Gre za več tehničnih podrobnosti, ki se navezujejo na podatke. Ampak, ko govorimo o teh tragičnih dogodkih v Franciji naj povem, da so francoski predstavniki oblasti in tudi policija še vedno na delu in vzrokov še ne poznamo. Več je kliničnih hipotez, ki so še vedno v igri, seveda pa ne morem komentirati preiskav. Po pravni plati se opravičujem, ampak eh, čas ni pravi, da bi karkoli komentiral. Gre namreč za zelo občutljivo situacijo. Popolnoma zaupam, da bomo k malu poznali vse podrobnosti, vendar pa moramo počakati in videti, kaj bomo izvedeli, ko bo preiskave konec. Potem pa bomo lahko mm, postavljali vsa mogoče vprašanja. Ampak zdaj preiskava še teče in žal mi je, ampak ne moremo, žal ne moremo posegati v to preiskavo. Eh, Hvala lepa. Hvala za vaša zagotovila, gospod komisar, spoštovani.